Spoštovani kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. Pozdravljam vas ob tej zgodni uri za zadnji sestanek našega skupnega odbora za proračun in ekonomske in monetarne zadeve, zato da se pogovorimo o podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Najprej bi želel slišati, ali imate kakšno pripombo in če sprejemate dnevni red in pa če se strinjate tudi z sprejetjem osnutka zapisnika seje 15. maja. Na ta način smo torej ta zapisnik sprejeli. 26. oktobra je pogajalska skupina Budž in Ekon prišla do političnega soglasja z estonskim predsedstvom o podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe EFSI. Svet je obvestil parlament s pismom z 8. novembra, da je Koreper potrdil politično soglasje, ki je bilo tako sklenjeno. Poročilo in pa eh, mandat za začetek pogajanj sta bila na skupnem odboru sprejeta 15. maja pismo Koreperja in pa konsolidirano besedilo sta bila potem poslana članom naših komisij 9. novembra za to, da se danes jutraj pa ponovno pogovorimo o tem v skladu z ustreznim členom. V redu bomo zdaj začeli z glasovanjem na podlagi začasnega sporazuma. Tu pa je ena postopkovna zadeva, ki jo želim povedati in sicer oziroma to predajam gospodu Gualteriju. Um, Hvala lepa, Žan. Uh, uh, Želim povedati naslednje. V devetem členu, drugem odstavku, je, tam je bila eh, najdena napaka v konsolidiranem besedilu. Skupine so bile o tem včeraj obveščene z e-mailom in dobili smo potrdilo predsedstva, da bo ta napaka popravljena še pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, kot je običajna praksa. Besedilo gre takole. Torej, to je bilo besedilo, ki je pravilno. Uh, technical correction. Torej, tehnična, po, tehnični popravek tukaj. Mislim, da moramo biti zelo zadovoljni in eh, ponosni na odličen izid pogajanj. Tudi sodelovanje med na, našima odboroma je bilo odlično, med poročevalci, med poročevalci v senci. E, veliko političnih skupin je tukaj močno prispevalo in tu bi dal zdaj besedo obema poročevalcema za nekaj kratkih pojasnil, izvolite. Short. Zelo na kratko. Merci. Hvala lepa. Hvala predsedstvu odbora za proračun in odbora za ekonomsko monetarne zadeve. Z soporočevalcem Udo Bulmanom mislim, da smo res dobro delali, da so bili cilji, ki smo se jih zastavili, več kot doseženi. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci. Ko je parlament enoten, lahko dosežemo na ta način cilje, ki smo si jih bili zadali. Zelo na kratko. 120 milijonov smo uh, prihranili pri uh, instrumentu uh, Connecting Up potem so tu dodatna sredstva za jamstva. Pri, pri, pri, prišlo bo tudi nekaj svežega denarja in potem imamo tu pred sabo uredbo, kjer bo dodatnost okrepljena, večja bo tudi preglednost in eh, parlament bo zdaj tudi prisoten. Manj razvita Manj razvite regije imajo zdaj možnost tudi, da bodo eh, oblikovali manjše projekte z večjo prisotnostjo nacionalnih promocijskih bank oziroma skladov. Potem pa je tu še svetovalno vozlišče, ki bo lahko zdaj bolj proaktivno delovalo. Torej smo na dobri poti in upam, da bo Evropska investicijska banka ustrezno interpretirala uredbo, zato da pridemo do večje, večje konkurenčnosti, več delovnih mest v Evropski uniji, še posebej delovnih mest za mlade v vseh regijah in z ustrezno uravnoteženostjo, tako zemljepisno, kot uravnoteženostjo tudi uh, investicij, ki morajo biti trajnostno naravnane in hkrati okoljsko ustrezne in prijazne. Kajti to so tudi cilji, ki jih moramo zasledovati, namreč ki se tičejo okolja. Prepričan sem, da bo to zelo dobro delovalo. Udo Bulman. Gospod Bulman. Danke den beiden, uh... Najlepša hvala obima supredsedojočima, še prav posebej pa se zahvaljujem Jose Manuelu Fernandešu zaradi tega, ker uh, sva skupaj spet odlično opravila svoje delo, odlično sva sodelovala. Zahvaljujem se vsem poročevalkam v senci in poročevalcem v senci. Še prav posebej pa bi se rad na ta dan zahvalil vsem ekipam, ki se skrivajo za tem projektom v vseh eh, uradih eh, poslancev in pa v sekretarijatu obeh odborov. Neverjetno je, kaj vse je dosegel ta parlament eh, pri skladu za strateška ulaganja dve. Vsi vi ste politiki in dobro veste, kakšna je eh, birokratska logika. Kdaj je nek program eh, dober program? Kadar se za ta program eh, namenijo sredstva, kadar se ta sredstva uporabijo ob koncu proračunskega eh, leta, ob koncu proračunskega obdobja. In to logiko smo sedaj uspeli prekiniti. Sredstva za ta program se sicer črpajo, vendar pa je nam uspelo doseči da eh, z temi sredstvi zagotovimo dobre rezultate, da pomagamo v regijah, da moderniziramo naše gospodarstvo, da posodobimo našo infrastrukturo, kjer je to potrebno. Torej, ne gre za porabo sredstev zaradi porabe sredstev, ampak eh, z namenom dosega rezultatov. In to je ključnega pomena pri tem strukturnem skladu. Pomembno je, da smo zagotovili več preglednosti, višjo kakovost, da smo zagotovili dodano vrednost, boljše upravljanje, ki jasno kaže tudi, zakaj sprejemamo določene odločitve. Vse to bo eh, skladu za strateška ulaganja izjemno pomagalo. Pripravili smo kakovosten proizvod in ta proizvod se je rodil v Evropski uniji. To je velik uspeh in ta uspeh, kot je dejal eh, Jose Manuel, je bil možen le zaradi tega, ker smo odlično eh, sodelovali z različnimi političnimi skupinami. In eh, poleg tega nismo pozabili na prvoten mandat Evropskega parlamenta. Vse smo ustrezno proučili, vse smo ustrezno obdelali in sodelovanje, takšno sodelovanje ekip, kot je bilo pri tem eh, projektu, je tudi v eh, tem parlamentu nekaj edinstvenega. Upam, da bomo lahko eh, v takšnem duhu nadaljevali tudi pri soočanju z novimi nalogami, ki nas čakajo. Nismo še poskrbeli za preobrat v Evropi, čakajo nas novi koraki, ampak prvi najpomembnejši korak smo vendarle naredili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj lahko začnemo z glasovanjem. Najprej preverimo. Glasujemo za test. Can I, can I see, sorry? Okay. Still some colleagues to vote for the test. Testiramo. Kako je s testiranjem? So kakšne težave? Yes, we give you the time. Ja, ja, vzemite si čas. No, testiramo, zdaj testiramo. Lahko, da ste, dobro, da ste za testiranje, ampak toliko, da veste, to je test. Kaže, da nekateri strojčki ne delajo. Ali tam le deluje. Ja. Konec testiranja. In zdaj dajem na glasovanje, pojmensko glasovanje o začasnem sporazumu. Glasujemo. one colleague to vote but it's not mandatory so okay mr clean gospoda klinca dodajamo kot pod za konec glasovanja 52 za, 4 proti, 1 vzdržan. Velika večina za, čestitke, sprejet, sprejeli smo besedilo čestitke vsem skupaj. Poročevalci, poročevalci v senci, vsi upleteni, najlepša hvala.